razpravo v Bruslju. Zadnje plenarno zasedanje je potekalo sicer marca v Strasburu. To je pa prvo delno plenarno zasedanje v Bruslju po dveh letih. Izven dvorane tudi najdete fotografije, ki prikazujejo to, s kakšnimi težavami smo se soočali, kako hitro smo jih odpravili. Po mojem mnenju prav tako lahko vidite zunaj. Najlepša hvala celotni administraciji, še posebej direktoratu ILO za delo, ki je bilo opravljeno res brezhipno. Zapisnik zasedan 13. marca leto so na voljo. Ima kdo kakšno pripombo? Kot kaže ne. Zapisnik je torej sprejet. Obveščam vas, da skladno s tretjim členom odstavkoma 3 in 4 poslovnika odbor.